kaj, Franz? Dober dan. Prisrčno dobrodošli na današnji seji. Ni nas še zelo veliko. Upam, da se nam bodo še nekateri pridružili. Ehm, torej, naslednja skupna seja odbora za zaposlovanje in pravice žensk bo 12. julija in takrat bo to poročilo sprijeto. Poročilo, o katerem bomo razpravljali danes, ki ga bomo obravnavali danes. Mislim, da lahko takoj gremo na četrto točko na dnevnem redu in sicer ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Najprej bom dala besedo Vili Blinkevič Jute, ki je poročevalka iz politične skupine SND, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi se želila zahvaliti Eh, kolegici Židanuki, ki mi je pomagila, pomagala pripraviti to poročilo in tudi obima poročevalcema v senci in vsem kolegicam in kolegom, ki so posredovali predloge sprememb. Predlogi sprememb kažejo, da nas vse skrbi poslabšanje demografskega položaja v Evropi in da moramo najti rešitve, kako povečati um, rodnost. Vsi moramo zagotoviti varstvo otrok in tudi odvisnih um, oseb, bodi si, da so to starejše osebe ali tudi invalidne osebe. Razen tega smo bili enega mnenja, da je treba eh, ustrezno povezati poklicno in zasebno življenje in da je treba pravično porazdeliti odgovornost za skrb med obima spoloma. Veliko je bilo predlogov sprememb. Politične skupine različno gledajo na to, kako doseči te cilje. Nekateri so za konske ukrepe, drugi pa se nagibajo k nezakonodajnim ukrepom seveda bomo iskali kompromisne rešitve in prepričana sem, da jih bomo tudi našli, kajti cilji so isti. Um, komisar Katajsen in tudi drugi komisarji, ki so bili um, na obisku v našem odboru, so večkrat rekli, da bo komisija do konca leta predložila svežen zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov glede usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. V mi eh, bomo iskali kompromisne rešitve, ki bodo vključevali zakonodajne in nezakonodajne, nezakonodajne elemente. Um, vesela sem, da smo prijeli celo vrsto predlogov sprememb, eh, ki podpirajo eh, um, porodniški dopust, ki je v celoti plačan. Uh, oziroma očito, očetovski dopust, ki je plačan, kajti to ne bi spodbudilo očite, da uh, se poslužijo te možnosti in razen tega to vodi do bolj enakopravne porazdelitve odgovornosti med moškimi in ženskami in to vodi tudi do večje enakopravnosti spalov na trgu dela in do bolj um, pravičnega zastopstva žensk v poklicnem življenju. Kar zadeva ne zakonodajne ukrepe, se vsi strinjamo, da naj bi države članice um, s, um, izvajale barcelonske cilje in sicer gre za dostop do kakovostnih in cenovno dostopnih možnosti za varstvo otrok. Treba je zgraditi nove um, otroške vrtce in pred, zagotoviti predšolsko vzgojo. Mnoge kolegice in kolegi so želijo tudi, da se posveti večja pozornost skrbi za invalidne otroke. Vsi vemo, da so naše družbe starajoče družbe in da se življensko pričakovanje viša. In dobili smo nekaj dobrih predlogov sprememb, kar zadeva varstvo starejših oseb in tudi kar zadeva cenovno dostopnost varstva starejših oseb. Um, torej pri tem gre tudi za uredbo o dopustu za oskrbo. Nekatere kolegice in kolegi so rekli, da je vključevanje žensk v trg dela pre nizko in s tem se tudi strinjamo. V poročilu zato pozivam komisijo in države članice, da ustvarijo vse pogoje za ženske, da se lažje ponovno vključijo na trg dela in za moške, da bi jim bilo omogočeno, Eh, deliti z ženskami odgovornost za skrbstvo. In, mm, oba spola morata imeti enake možnosti za agiranje na trgu dela. Seveda ni um, enotnega modela za usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja. Um, lahko um, torej gre predvsem za uravnoteženje individualnih potreb pri tem. In Treba je iskati rešitve na različnih ravnih, na evropski in tudi na nacionalni ravni. In tudi delodajalci naj bi zagotovili bolj fleksibilne delovne pogoje in delovne pogoje, ki so bolj prijazni delavcem. Nisl, naslednji teden se bomo srečali dvakrat in sicer v četrtek in v torek s poročevalci v senci in prepričana sem, da bomo našli najboljše možne rešitve. Jaz sem poročevalka eh, za odbor za ženske, zato sem se bolj osredotočila na eh, vidike enakopravnosti in enakosti spolov. Gospa Ždanovkova pa bo verjetno dodala še druge elemente, ki so bolj v pristojnosti odbora za zaposlovanje. Hvala. Gospa eh, Ždanovka, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča tudi jaz se želim zahvaliti so poročevalki in poročevalcem v senci celotni ekipi, svetovalcem, asistentom za zelo konstruktivno delo, za to, da nam je uspelo najti skupne rešitve. Ne bom ponovila tega, kar je go povedala govornica pred mano. Vendar, preden se bom posvetila točkam, ki so specifične za zaposlovanje, želim povdariti in opozoriti na naslednji problem. Ko smo dobivali predloge sprememb na uvodni del našega poročila, na splošni del, kjer gre boj za zasnovo in e, to je povezano potem tudi z naslovom tega poročila in sicer nisem prebirila naslova vseh 23 jezikih, ampak poskusila sem to pregledati v jezikih, ki jih razumem in tu prihaja do nesporazumevanja. Um, Work-life balance je v uh, originalu, v latvijskem prevodu pa piše delo in zasebno življenje. Poklicno in zasebno življenje, če to potem spet uh, prevedemo nazaj. V nemščini je to tudi tako prevedeno. V prvi točki splošnega dela opredeljujemo ta problem takole. Eh, torej usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja je treba zagotoviti in to je temeljna pravica vseh ljudi, tako piše. Prejeli smo več predlogov sprememb. um, pri čemer nekatir, v nekaterih um, um, amandmajih se pojavljata samo dva izraza od treh. Nekateri nočejo omenjati družinskega življenja, torej tega elementa, drugi pa zasebnega. Upam, da nam bo uspelo najti soglasje in da bomo ohranili to diferencijacijo, torej družinsko in zasebno življenje, da razumemo, da so to različne plati človeškega življenja in ne moremo enostavno nekaj um, izuzeti. Torej, to je eden od problemov, imamo pa seveda veliko predlogov sprememb, ki se nanašajo predvsem na ta del, eh, na splošni del od točk 1 do 6. In tudi um, od poročevalcev v senci bi rada slišala, kako utemljujejo svoje predloge sprememb uh, v tem pogledu ampak seveda moramo pri tem sodelovati tudi z uradnimi prevajalci, tako da bomo preprečili um, napačno pojmovanje, napačno razumevanje glede tega. Nekaj eh, razlik je tudi v pojmovanju zakonodajnih eh, ukrepov. Predvsem eh, gre za eh, očetovski dopust, direktiva o očetovskem dopustu. Tu so pristopi različni, deloma tudi nasprotujoči si, kar zadeva plačan obvezni očetovski dopust. Ehm, torej, kako dolg naj bi bil ta dopust? Kolikor jaz to razumem, so tudi sistemi v državah članicah različni. Mislim, da je to treba nekako uravnotežiti in dobro je, če upoštevamo, da ne more biti ene rešitve za vse družine in za vse države članice. Upoštevati moramo pri tem tradicije. In ne moremo eh, določiti nekaj zavezujočega v tako krhki sferi kot je družinsko življenje in deljenje odgovornosti v družinskem življenju. Kot odbor za zaposlovanje si želimo večji poudarek ne samo na vidikih enakosti in enakopravnosti spolov, temveč da se govori tudi o negi, o skrbi, o tem, Eh, se uvede in se dele na direktivi o dopustu za oskrbo. In tudi tu vidimo različne pristope, nekatere države članice so zelo napredne, kar zadeva to zakonodajo, nekatere države pa to oskrbo enostavno prepuščajo zasebnemu sektorju, trgu, na čr črnemu trgu in nimajo nobenih ureditev. In posledica tega je, da tudi ni socialne eh, zaščite negovalcev. Torej, rada bi slišala mnenje poročevalcev v senci in potem bom na koncu še nekaj dodala in se odzvala na razpravo. Hvala, gospa Žanuka kar zadeva jezikovna vprašanja, moramo izhajati iz predlogov služb, prevajalskih služb in potem seveda o tem lahko razpravljamo tudi politično. Verjetno so pogledi različni, kajti besede, ki jih uporabljaš v politiki, veliko povedo tudi o vsebinah, političnih vsebinah ampak tega ne bomo rešili na, se, na, daš, na današnji seji. In sedaj bom predala predsedstvo eh, predsednici odbora za ženska vprašanja. Hvala, gospa Ulskop, eh, hvala vsem eh, in lep pozdrav. Mm, sedaj bomo torej nadaljevali z razpravo. Eh, besedo dobijo predstavniki političnih skupin, potem ko sta eh, govorili soporočevalki iz odbora FEM in EMPL. Torej, naslov ni lingvistično vprašanje, temveč jasno je, da gri za zasebno življenje. To je naslov, mislim, politično, to mogoče, na kateri poslanci želijo spremeniti in to mm, je tudi spremljivo, vendar to je potem politična odločitev, ni pa opravka z, z jezikom. Um, ne moremo spremeniti naslova eh, poročile na lastno pobudo, kajti konferenca predsednikov je sprejela to, ta naslov in to je naslov, ki, sem, eh, eh, ki je v vseh dokumentih. In sicer usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Mogoče so poslanci, ki želijo uh, dati malo drugačen povdarek, potem morajo seveda eh, predložiti predloge sprememb. Ampak naslov poročila mora ostati takšen, kot je. Sedaj dobi besedo poročevalec v senci odbora Empel iz eh, ljudske stranke gospod Plura. Hvala, gospa predsedujoča. Želim predstaviti mnenje kolega Krištofa Hetmana, ki je poročevalec v senci. Žal, on ne more biti navzoč na današnji seji, gospe in gospodje. Poročilo in tudi število in cilj predloženih predlogov sprememb kaže, da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zelo pomembna zadeva in zato se je tega treba lotiti celostno. Mnogi, mnogi poslanske in poslanci so posvetili pozornost predvsem negi otrok, oskrbi otrok in povdarjajo, da Mm, je treba razdeliti odgovornost med obima spoloma in to je pomembno. Treba je zagotoviti pogoje, da boste oba starša v stanju, da uh, lahko um, se poslužite možnosti dopusta. In razen tega je potreben dostop do dobre uh, ga otroškega varstva do predšolske vzgoje in potrebni so stabilni delovni pogoji. Strinjam se s tem, da določ določene pogodbe, eh, nizke plače, pogodbe brez določenega delovnega časa otežujejo usklajevanje poklicnega življenja z zasebnim življenjem. Nekateri Eh, potem enostavno zaradi eh, teh težav eh, pač ne ustanovijo družine, ampak um, tega ne smemo ignorirati, predvsem tudi ob demografskih izzivih, s katerimi se soočamo in ker je stopne rodnosti v državah članicah zelo nizka. In ta izziv dobre uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja, tega ne moremo omejiti samo na varstvo otrok vsak državljan, vsaka državljanka EU naj bi imel možnost, da eh, se ne posveča samo delu, temveč tudi družinskemu življanju, rekreaciji, socialnemu življanju, srečanju s prijatelji, šport in tako naprej. Torej, moramo eh, se posvetiti tudi eh, delovnemu času. potem um, uravnoteženost spolov pri poklicu in vse življenjsko učen, učenje. V tem poročilu želim, da se ne osredotočamo samo na trenutne, na sedanje probleme in grožnje, temveč da izkoristimo priložnosti, naprimer, da se poslužimo in izkoristimo priložnost, ki jo nudijo nove tehnologije, digitalizacija dela, um, delo od doma, fleksibilen, prilagodljiv delovni čas. Um, veliko dobrih predlogov sprememb je bilo um, predloženih in vključili jih bomo v nekatere kompromisne predloge, to je jasno, ampak nekateri gredo mogoče tudi malo predaleč. Čeprav moramo biti ambiciozni, mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo preveč zaščitniški in da ne bomo preveč posegali v trg ali določene pristojnosti, ki so um, v rokah držav članic. Določene zadeve so že um, uzakonjene in mislim, da moramo zagotoviti, da bodo sprejeti pravilni ukrepi, eh, tudi eh, z, torej, da se bodo izvajali zakonodajni ukrepi, ki so bili že sprejeti, preden sprejemamo nove. Uh, Torej, mislim, da poročilo, tako kot je bilo zasnovano, eh, bo dobilo večinsko podporo v tem odboru in tudi v eh, parlamentu in mislim, da bo to odlično poročilo. Hvala. Sedaj pa začenjamo s seznanom govornikov in sicer dobi, bi, dobi besedo gospa Ildiko Galpelč. Hvala lepa gospa predseduj, gospi predsedujoči. Kot eh, poročevalka v Sinci ILS eh, se mi zdi to poročilo zelo pomembno. In eh, treba je uskladiti eh, družinsko in poklicno življenje in to je ena od ključnih, eh, eh, eh, od ključnih težišč ELS. Strinjam se s poročevalkama in mislim, da bomo našli skupne kompromisne rešitve. Tudi torej, ta predmet je več kot le pomemben. Moramo se zavedati ekonomske krize, razen tega, da je um, je EU tudi v demografski krizi. In s tem, s to situacijo se soočamo, kar zadeva moje predloge sprememb in predloge sprememb kolegov, uh, se ti nanašajo predvsem na pogoje na trgu dela. E, nefleksibilni delovni pogoji, konvencionalne. Um, eh, konvencionalni delovniki, delovni čas, eh, ki povzroča te težave, potem eh, nizka mobilnost eh, in tudi visoki stroški prevoza na delo. Na drugi strani pa premalo otroških vrtcev, eh, omejeni viri, eh, ki so na voljo za družine in posameznike upoštevajoč eh, vse to, je to konflikt, ki se kar sam nekako perpetuira med eh, delom in um, družinskim življenjem. Moramo se posvetiti tem problemom in dobro je, da pripravljamo dokument o teh problemih. Torej strinjam se z eh, kolegom ELS, ki pravi, da je glavni cilj ne ta, da se sprejme en zakon za drugim, zakon za zakonom, medtem ko potem pozabljamo na dobro izvajanje te zakonodaje. Mi bi eh, morali predvsem se posvetiti koreninam, malo bolj osvetliti celo zadevo in um, posvetiti se moramo učinkovitemu izvajanju. Seveda to so, so, so kulturne razlike, kultur, razlike v miselnosti v 28 državah in tudi ženske. Eh, eh, gledal različno na te stvari. Ni neke eh, rešitve, enotne rešitve za vse. To se razlikuje po državah članicah in tudi med posameznimi ljudmi. Tega se moramo zavidati in ne smemo pripraviti nekega modela od zgoraj na vzdolj ki bi ga usidili po vsej Evropski uniji, to ne bi bilo sprejemljivo. Naslednji torek in v četrtek upam, da bomo našli kompromisne rešitve na sestankih pročevalcev v senci. In upam, da bomo pri tem upoštevali načelo sorazmernosti in da eh, bomo upoštevali tudi nacionalne zakonske eh, razlike. To je nacionalna pristojnost, najboljša rešitev. Eh, se najde na nacionalni ravni. Eh, in tudi na ta način bi lahko dosegli skupni cilj in ta skupni cilj je treba jasno opredeliti v tem poročilu in države članice morajo vedeti, kakšni so cilji na evropski ravni. Hvala, gospo, gospa Galpec, za skupino SND dobi besedo gospa Tentil. Grazie ad entrambe le... Hvala obima predsedujočima. Razprava um, mora, torej ta razprava se mora seveda tudi še nadaljevati, kaj ti pristopi so različni in izhajajo tudi iz različnih izkušenj v posameznih državah članicah. Kar zadeva predloge spremim, ki so bili vloženi, mislim, da um, se bomo morali potruditi, da e, pripravimo ustrezne kompromise, vendar pri tem je treba upoštevati tudi delo, ki je bilo že opravljeno strani poročevalk in zato se zahvaljujem. In tudi oba odbora vlagata veliko strast v eh, tem eh, trenutku, v to delo. Torej gre za delo, gre za kakovostno delo, po drugi strani pa tudi za to, da je treba ustvariti najboljše pogoje, kajti velik eh, potencial ustvarjalnosti, tudi kakovosti dela se lahko izraža na en uh, skup način. Torej zno, m, mm, m, danes govorimo o inovacijah, eh, m, spreminjajo, spreminja se tudi delovni čas v podjetjih in tako naprej. In še naprej se moramo ukvarjati s tem in še enkrat izražam željo, da bi eh, se uveljavila volja vseh, da bi zaključili pomembno delo in predvsem ženske eh, v vseh državah članicah si od tega veliko obitajo. Eh, eh, Gospa Višnjevska, poročevalka besinci za odbor um, za ženske, ki pa je ni.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 gospa Kuneva je za skupino ALDE. Hvala. Ja, jaz sem poročevalka v senci za odbor za zaposlovanje, ampak moram reči, da sem pripravila veliko eh, predlogov sprememb, ki so jih podpisali tudi kolegice iz odbora za ženske. Eh, najlepša hvala obima poročevalkama za veliko delo, ki sta opravili na tem pomembnem, pri tem pomembnem dosjeju. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno v zvezi z naslovom tega poročila. Ne samo, da je to konferenca predsednikov tako sprejela, ne, mi smo se hoteli osredotočiti na to um, um, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. In eh, angliški Izraz to pomeni, torej gre za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ljudi. Kot rečeno, skupaj s kolegicami iz eh, skupine Ajde sem pripravila eh, predloge sprememb, ki se nam zdijo pomembni za našo skupino. Prvič eh, smo mnenja, da moramo v naših družbah zagotoviti kulturno spremembo, kar zadeva vsega načelo upoštevanja enakopravnosti spolov, kajti v državah članicah so pristopi zelo različni pri tem vprašanju. Nekateri eh, so veliko bolj napredni, nekatere države, kajti način um, zagotovljenega varstva v teh državah je na visoki ravni, v drugih državah pa je situacija slabša in to, eh, torej ne, da so države članice na slabšem, temveč predvsem osebe, ženske, ker ni dovolj kapacitet za oskrbo potem eh, nizke finančne spodbude za delo, za polno zaposlitev. Treba je zagotoviti možnost ženskam, da se vrnejo na trg dela in da se obenem zagotovi ustrezno varstvo za otroke oziroma osebe, ki potrebujejo skrb. Po našem mnenju To ni samo vloga države. Ni samo država tista, ki bi morala zagotoviti takšne rešitve za boljše storitve na področju oskrbe, temveč to mora biti skupen pristop, socialni partneri in vsi deležniki naj bi bili eh, vključeni v to. Ne gre samo za to, da potrebujemo novo zakonodajo, temveč eh, gre za dobro prakso. V nekaterih državah ta obstaja in lahko se. Eh, prilagodi um, specifičnim situacijam v posameznih državah. Razumem, da so tradicije pomembne in da je tudi pristop žensk pomemben, ampak to ne pomeni, da moramo dovoliti situacije, kjer se ženske diskriminira nasprotno. Veliko več napora moramo vložiti za ozaveščanje o, enakih, eh, o pravici do enake obravnave in ozaveščanja o pravicah žensk, ki jih imajo leti na trgu dela. Tako kot drug, v drugih poročilih, tudi v poročilu, eh, ki sem ga pripravila jaz, in sicer o nediskriminatorni direktivi o zaposlovanju, torej nekateri predlogi sprememb so v bistvu isti kot takrat. In to je pomembno, zato ker morajo biti naše sporočila um, isti hiše dosledna, koherentna. Zbiranje in ocenjevanje podatkov v, zbiri, v zvezi z eh, enakostjo spolov je pomembno in predvsem socialni partnerji in drugi deležniki morajo sodelovati pri zbiranju teh podatkov in ocenjevanju situacije, tako da um, bodo ti uh, podatki tudi dostopni tistim, ki jih potrebujejo. Pozdravljamo program komisije, delovni program do 20, za 2016, kjer pravijo, da posvečajo pozornost v sklepanju poklicnega in zasebnega življenja in da želijo povečati delež žensk na trgu dela. Razen tega je dobro, da uporabimo prednosti digitalizacije, kajti to bo povečalo produktivnost in omogočilo prilagodljive delovne um, režime, režime zaposlovanja. Um, kljub ideološkim razlikam je treba povedati, da nekateri uh, predlogi sprememb niso sprejemljivi za vse, ampak um, pri sestankih poročevalcev v senci sem prepričana, da bomo našli rešitve, ki bodo pomagale tistim, ki res potrebujejo to dobro uskladitev poklicnega in zasebnega življenja. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Kuneva, prosim. Hvala lepa. Štiri, šest, štiri toliko je bilo teh uloženih predlogov sprememb. Imeli naj bi jih 751 po enega iz vsakega poslanca Evropskega parlamenta. Pri tem poročilo gre za ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. To je v rokah dveh odborov, za ženske in za zaposlovanje. To velja za vsakega izmed nas, ne glede na to, iz katere politične skupine je kdo in katerem odboru kdo dela. Tu vidimo veliko razlik, ne le med državami, ki izvaja različne politike, ampak tudi, ko gre za socialno zakonodajo, kajti doslej. Še nismo dobro uredili in poenotili takšnih vprašanj, ko gre recimo za starševski dopust in enakost med spoloma. Imamo te predloge spremi, kot sem rekla. Obe poročevalki sta delali na tem, upravili sta odlično delo in upam, da bomo lahko napredovali pri tem vprašanju, da bomo lahko poskrbeli za to, da lahko vse vprašanje, uredimo, ko gre recimo za starševski dopust, ko gre za porodniški dopust, to je tako zelo pomembno, iz različnih vidikov gledano. Mislim, da bomo morali vsi delati precej na tem in skupaj, zato da bi oblikovali kompromisne predloge sprememb. Naj vas spomnim na tri številke 8, 8 in 8. Ali vas to spominja na kaj? 8, 8 in 8. Torej, 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur spanja. To je bil moto 1. maja, ki je praznik dela. Že v 19. stoletju To naj bo pomnik te resnice, ki je obstajala že tako dolgo, obstaja že več sto let. Obe poročevalki sta govorili o tem, da lahko poklicno življenje slabo vpliva na družine, na obstoj družin. Zaposleni so lahko učinkoviti in delajo dobro v svojih podjetjih, ampak to ni dovolj. Ni dovolj, da so le dobro usposobljeni, biti morajo fleksibilni. Potem morajo delati v različnih okoliščinah. Nekateri predlogi sprememb so plivali na črljenje celih odstavkov, potem imamo tu osam nove odstavke. Mislim, da moramo vsi upoštevati namen našega dela. Gre za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Glede spoštovanja delovnih hor, to je bolj izjema kot pravilo o številnih podjetjih. Ampak to prinaša znatne stroške. Gre tudi zato da se ljudje borijo, da lahko sploh preživijo. Sveda, imamo tudi delo nadaljavo, imamo rabo računalnikov od doma in to je potem še nekako zabrisalo te ločnice med poklicnim in zasebnim življenjem. Ampak kaj lahko naredimo, da spremenimo te prakse, da spremenimo zakonodajo, da namesto tega, da osvobodimo zaposlene, pustimo vse v rokah multinacionalk in delodajalcev. Če nočemo imeti še enega poročila na lasno pobudo, pa moramo res podpreti delo, ki je bilo upravljeno doslej. Ampak skupaj moramo delati med obema odboroma, da bi oblikovali pravo pot, ki jo želimo imeti v Evropi. In to ne more biti pot varčevanja in sicer s tem, da bi rezali porodniški dopust, starševski dopust in fleksibilnost na trgu dela. Ta pot bi pomenila pravo slepo ulico. Če bomo skupaj sestavili kompromisne predloge sprememb, če bomo strnili vrste, bomo šli v novi smeri, v smeri bolj socialne Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospa Kuneva. In sedaj za konec še pročevalci v senci. Gospod Pimenta Lopez, prosim. Hvala lepa, gospa Kuneva predsedujoča. Analiza, ki smo jo opravili, je pokazala, da ne moremo obravnavati teh vprašanj sprave med družinskim in poklicnim življenjem, tako da tu ne bi upoštevali realnosti dejstev treba razmisliti, kateri so pravi vzroki za te številne težave, ki jih imamo tu, poročilo. In sicer tu vidimo takšne težave, ki imajo konkretne vzroke. In seveda gre tu za desetletja izvajanje takšnih politik, In tu vidimo, kakšne so bile politike Evrope, to je sedaj na očem vseh, gre za povečanje revščine, gre za to, da imamo 120 milijonov evropskih prebivalcev v vseh 28 državah, ki živijo pod pragom revščine, potem je vse več socialne neenakosti, potem je vse več neenakosti med moškimi in ženskami, tu vidimo, da je vse več prekarnosti in To vpliva tudi na delovne standarde, imamo tudi slabšanje plač, eh, življenje zaposlenih in In tu gre za napad na socialno državo in napad na socialne institucije v večini držav članic. In tu imamo neizogibne posledice, kar pomeni, da bodo unične socialne službe, vsi socialni instrumenti, prispevki, vse s čimer bi se lahko odzvali na najbolj temeljne potrebe zaposlenih žensk in moških. Torej, to pomeni, da so to te težave, to so ti vzroki, ki jih je treba identificirati in na katerih je treba delati in prav na tej podlagi smo tu že rekli, da izhajamo iz tega pojma, to smo že videli leta 1919, skoraj pred stotimi leti, ko je bila osnovena svetovna organizacija za delo. Torej, tu vidimo, da imamo to pravo porazdelitev med delom, zasebnim življenjem in spanjem. Tako kot smo slišali in tu potrebujemo pravo porazdelitev pri teh treh vidikih. Torej, mi mislimo, da sedaj po tem stoletju, skoraj da, Ne samo, da to ni postalo realno ali pa običajna praksa, ampak pravzaprav gremo v smeri napada zopr te pogoje, ki so temeljni pogoji za to, da bi lahko vsi dobro in lepo živeli. Torej, ko gre za te politike glede porodniškega dopusta, vidimo, kako je z demografskimi spremembami v EU in druge. Tu ne moramo govoriti o podpori družin, če ne bomo sami videli, da napadamo vse to. Tako da smo skupaj predlagali kar nekaj sprememb glede teh vzrokov, ampak seveda je najpomembnejše, da bi pri teh predlogih sprememb izboljšali življenske, gospodarske, socialne pogoje zaposlenih delovne pogoje, ampak tu potrebujemo tudi to možnost dostopa do kulture, do prostega časa, do športa. In tu imamo tudi druga vprašanja, ki so povezana z urejanjem dela, to je treba ponovno oceniti tudi plače, ponovno je treba oceniti tudi kolektivne pogodbe in v okviru letih moramo imeti tudi takšne mehanizme, ki bodo vsebovali to potrebo tem, da bi uskladili družinsko in poklicno življenje. Torej, treba se je boriti proti prekarnosti, proti nizkim plačam, treba je recimo spomniti na to, da ne moremo spraviti družinsko in poklicno življenje za te matere in očetje, ki delajo ob koncih tedna ali delajo v v različnih terminih in ne vem, nimajo časa, da bi jedli svojimi otroki ali družino in ker jih ni doma. Treba je najti odgovore na ta vprašanja in to so temeljna vprašanja. Seveda moramo preseči so zakonodajo in treba iti v smeri zmanjšanja delovnega časa. Torej, pred dvema dnevama smo imeli skupni sestanek med vsemi, odborom za gospodarske zadeve in tem odborom in potem smo slišali veliko argumentov tem, da bi zmanjšali delovni čas na portugalske na 35 ur. Nekateri niso bili za to, ampak ti ne vedo, o čem govorijo, kaj ti gre za to, da bi tudi v javni administraciji delali tako, ampak ja, smo v časih varčevanja in tudi v zasebnem sektorju je to pomembno, ampak s tem ne bi postavili pod vprašaj, ne bi ogrozili vprašanje konkurenčnosti. No, toliko mimo grede, potem pa socialne storitve in ščitenje porodniškega dopusta, starševskega dopusta, treba je povečati to za 100 odstotkov, treba je tudi izboljšati ta obdobja, ko gre za tudi to direktivo o porodniškem dopustu, ki jo predlagala komisija, gre za to, da bi tu imeli tudi brezplačne javne storitve za družine, zdravstvene storitve, torej vse, kar bi zagotovilo tudi dostop do izobraževanja. Hvala lepa. Sedaj pa ne smete več govoriti kot eno minuto vsak, kajti imamo še štiri osebe na seznamu, potem pa bomo šli naprej na drug sestanek. Torej, gospa Košlovska Draževič, prosim. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej bi rada čestitala obema poročevalkama, kajti to je zelo pomembna tema. To je nedvomno drži. Ampak tu imamo ta nenehna trenja med družinskim in poklicnim življenjem, če sem posem iskrena. In mislim, da je ta predlog komisije dober, ker imamo tu tudi načelo subsidijarnosti in to presega ta starševski dopust. Želela sem omeniti fleksibilnost dela in delovnega časa, ampak v tem poročilu imamo tudi prebivalstvo, ki se stara. Omenja se tudi fleksibilnost, ne le, ko gre za skrb za otroke, ampak tudi, ko gre za skrb za starejše. In videti moramo, kako bomo zagotovili neodvisnost starejših. In zato potrebujemo rabo novih tehnologij. Tu imamo tudi digitalizacijo, digitalne tehnologije, kar pomeni, da imamo lahko izobraževanje na spletu, bančništvo na spletu, kupovanje na spletu, zdravstvene storitve na spletu. Torej, vse to pogrešamo v tem poročilu, ampak mogoče to ločno vprašanje, ampak to pomeni, da moramo naučiti starejše, kako naj uporabijo računalnike in to tehnologijo, da bodo lahko potem omejili poseganje njihova zasebna življenja. Hvala. Gospa Jašlovečka, podpredsednica. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi rada čestitela obema poročevalkama z obeh odborov za to odlično poročilo. Zelo sem vesela, ker omenjate fleksibilne oblike zaposlovanja. To pogosto slišim te kritike o fleksibilnem delovnem času, ampak če mi je težava, v številnih državah Evropske unije te oblike ne omogočajo varnosti. In mislim, da tu v Evropskem parlamentu moramo spodbujati fleksibilni delovni čas, kajti življenje je pokazalo, kako pomembno je to za naše skupnosti. To je treba spodbujati. Mogoče bi morali skušati poskrbeti za to, da tudi vlade poskrbijo za to, da so to varne oblike zaposlovanja. Pa kaj se dogaja? vidimo nove oblike zaposlovanja, ki prihajajo v Evropo in tu gre kot za nek plas. Mislim, da je čas, da to obravnavamo, te nove oblike zaposlovanja v Evropskem parlamentu, tako da oblikujemo rešitve, ki bodo dobre za skupnosti, kajti sicer tega ne bomo mogli prešteti. Evropa ni otok. Te spremembe bodo prišle do nas in sedaj je napočil čas, da to obravnavamo in da najdemo rešitve. Hvala. La senjora Sodrobati ne la palabra. Gospa Sodrobati. Děkuji, vážená paní predsedkynje. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za to poročilo. Ne bom predlagala nobenih sprememb, tega nismo storili. Tudi pri naslovu ne. Mislim, da mi, starši, vsi vemo, da so naša zasebna življenja, življenja, ko se posvečamo družini. Tu gre lahko za spravo med zasebnim in poklicnim življenjem, ampak gre za isto. To vsi razumemo. Mislim, da je to dobro, da gre za skupno poročilo, za oba odbora. Zato pravimo, da moramo tu povezati trge dela in pravice žensk. Mislim, da je to tu dobro sklajeno, kaj ti gre tudi za enakost med spoloma. Imamo program na to temo in v tem programu so tudi specifični ukrepi, tu imamo fleksibilni delovni čas, pa tudi porodniški dopust. Torej, mislim, da se moramo zavedati, da je skrb za otroke, lahko tudi neka služba in to je treba priznati. In tu pogrešam še en stavek v poročilu in sicer ta, da morajo starši imeti boljše pogoje, da skrbijo za te otroke. V službi to je služba, prav tako kot je katerakoli druga služba službe. To je isto, kot če ste kje zaposleni, ampak žal to še ni priznano na tak način. Imamo delo doma, skrb za otroke, in to bi morali spoštovati isto, kot če smo zaposleni druge. Seveda moramo biti pozorni na to, to drugo fazo, na ta prehod med starševskim dopustom in delom v službi na delovnem mestu, ampak mislim, da je to prava smer, v kateri moramo iti in upam, da bodo sedaj države bolj izvajale ta pristop, bolj kot v preteklosti. Evropska komisija bi morala pozvati k temu pristopu in upam, da bomo sedaj sprejeli specifične ukrepe, upam, da bo to poročilo prispevalo k temu. Hvala lepa in za konec te razprave še gospa Hitler. Eh, Hvala lepa. Kar zadeva ženske bi predstavila stališče odbora za ženske. Tu gre za napredovanje teh vprašanj enakosti med moškimi in ženskami. Videli smo, kako je s to situacijo v Evropi. Evropski poslanci imajo veliko odgovornost, da bi to postalo konkretno. Imamo različna stališča, da bi obrazložili, kako imeti enakost med moškimi in ženskami na ravni plač. Ampak mi, socialisti, menimo, da je zelo pomembno imeti ravnovesje med moškimi družinskim poklicnim življenjem. In to se ne sme zgoditi preko prekarnosti, potrebujemo vendarle neko dolgoročno perspektivo. In recimo, če govorimo o porodniškem in starševskem dopustu, se tu mnenja razhajajo, kar pomeni, da moramo biti plačeni za to, da eh, skrbimo za svoje otroke v nekem obdobju, ampak ne gre za to, da bi sedaj ženske držali doma, da bi jim preprečevali vstop na trg dela. Vemo, da gre za nizke plače na splošno. Treba je se boriti proti temu, tako da bi imeli isto delo in isto plačilo za isto delo med moškimi in ženskami. In to je pomembno, treba je to urediti v parlamentu, treba prevzeti odgovornost, treba delati na statistikah, treba videti, kakšni so statistični podatki, da bi odrazili realnost. Ampak Treba je imeti dostojanstven delovne pogoje in tudi varne delovne pogoje, zato da bi se izognili prekarnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Het. No, po vseh teh prispevkih vidimo, da je to pomembno vprašanje in to je zbudilo kar nekaj zanimanja v obeh odborih. Toliko je predlogov spremem, torej tu imamo željo, da bi dobro delali poročevalki, poročevalci o senci, zato da bi tu sledili kompromisom, da bi videli, kakšna je pozitivna večina v obeh odborih. In na nas, naslednji priložnosti bomo glasovali o tem poročilu. Kaj ne? 12. Dobro. Sedaj pa bi zaključila to zasedanje in za zaključek dobi besedo gospa sopredsedujoča. Prosim. Hvala lepa. Nadaljevali bomo v tej sejni dvorani. To bo sestanek odbora za zaposlovanje, kar pomeni, da takoj nadaljujemo. Hvala lepa za to. Skupaj delamo v obeh odborih za zaposlovanje in ženske, ker imamo skupno agendo, skupne odgovornosti. Hvala lepa. Sedaj gremo naprej. In to je sedaj običajni program točka 15 na dnevnem redu za zaposlovanje. To gre za zahteve iz naslova 33 konvencije OZN o pravicah oseb, ki so invalidi v okviru EU. Sedaj bom dala besedo Marti Stickings iz EU Agencije za temeljne pravice. Prosim. Vabim vas, da se tu sedete, zato da boste predstavili kratek uvod. Potem, ja, dobrodošli tu, potem pa bomo imeli razpravo po kratkem uvodu. Prosim, beseda je vaša, gospa Stickings.